odbora Tren, ki je z 21 glasovi za in 13 proti podprl našo resolucijo. Uh, Naj vas informiram, da je šlo za dogovor v odboru za turizem. Tu, s tem se je strinil tudi gospod Brian Simpson. Gospe in gospodje, predlog resolucije imam ob koncu razprave. Eh, se strani odbora za promet in turizem. Moja informacija je, da je bilo to dogovorjeno v odboru. Prosim, če se o tem pogovorite znotraj odbora ali naslednjič. Razprava je končana, glasovanje bo jutri ob 11.30. Gospe in gospodje. Naslednja točka, spoštovani poslanci, pa je izvajanje uredbe Remit in proračun ACER za leto 2014. In prva govornica je gospa Jordan, avtorica tega predloga spoštovani prisotni spoštovani gospod komisar do sredine naslednjega leta moramo vzpostaviti notranji energetski trg države članice morajo izvesti številne zahteve svoje naloge pa moramo opraviti tudi na evropskem nivoju tako pravila v uredbi remit določajo da naj agencija za koordinacijo energetskih regulatorjev torej acer spremlja in analizira dogajanja na trgu z elektriko in plinom identificira potencialne kršitve zakonodaje zlorabe notranjih informacij ter ostale nepravilnosti. z uredbo remit smo tudi želeli zagotoviti tesno sodelovanje agencije acer z nacionalnimi upravnimi organi in ostalimi deležniki na trgu. da bi lahko acer te naloge izvajal potrebuje ustrezna finančna sredstva ter človeške vire višina sredstev v proračunu mora odsevati velikost evropskega energetskega trga pa tudi visoko zaupanje v acer in velik pomen ki smo ga v času sprejemanja uredbe remit podelili agenciji. v letu dva tisoč dvanajst je agencija prejela primerno raven virov in tudi izvedla vse naloge letošnji proračun pa je prenizek za tri milijone evrov problem se le še stopnjuje saj je evropska komisija v predlogu proračuna za leto dva tisoč štirinajst predvidela skoraj pet milijonov evrov manj sredstev kot jih potrebuje agencija za nemoteno izvajanje uredbe remit in da je problem še večji v proračunu ni predvidenih nobenih dodatnih človeških virov čeprav bi po ocenah agencije potrebovali kar petintrideset novih zaposlitev iz proračunov za leti dva tisoč trinajst in dva tisoč štirinajst torej izhaja da acer ne bo mogel kupiti zahtevne programske opreme pa tudi če bi jo lahko ne bo imel zaposlenih ki bi izvajali naloge to pa je izredno zaskrbljujoče. po informacijah ki jih je prejel odbor trenutni predlog proračuna ne predvideva izvajanja pomembnih nalog agencije ki so bile v uredbi remit dodane z amandmaji usklajenimi med svetom in evropskim parlamentom. naj nekaj teh nalog naštejem oblikovanje evropskega registra za akterje na trgu energije večji obseg nalog agencije pri spremljanju trga vzpostavitev tesnih vezi z velikimi organiziranimi trgi objava podatkov s strani acer in določilo o komercialno neobčutljivi bazi podatkov trgovcev za znanstvene namene tesnejše sodelovanje z ostalimi inštitucijami predvsem esmo in organom za nadzor finančnih trgov. predstavniki agencije so članom odbora itre izrazili svojo zaskrbljenost glede zmožnosti izvajanja svojih nalog v trenutnih razmerah če acer svojih nalog ne bo mogel ustrezno izvajati trgu za elektriko in plin grozi zakon divjega zahoda nikogar ne bo ki bo zbiral podatke jih analiziral in pošiljal nacionalnim organom da bodo preprečili zlorabe in goljufije kakšen vpliv bo to imelo na potrošnika lahko samo ugibam vsi pa dobro vemo da bi neizvajanje določil uredbe remit ogrozilo integriteto in preglednost našega trga za elektriko in plin in s tem nezmožnost zagotavljanja da bi bile cene energije določene s strani povpraševanja in ponudbe na trgu. zato se obračam na evropsko komisijo in poleg že zastavljenih pisnih vprašanj sprašujem še kako resen je pravzaprav namen da naslednje leto uresničimo notranji trg elektrike in plina? ali podpirate spremembo proračuna za leto dva tisoč trinajst ki bi omogočila agenciji nakup ustrezne opreme? v primeru spremembe proračuna dva tisoč trinajst prosim za pojasnilo kako si evropska komisija predstavlja bo acer izvedel nakup opreme še do konca tega leta v tako kratkem času? in še Eh, se je evropska komisija pripravljena zavzeti za resen proračun za leto dva tisoč štirinajst ki ne bo ogrozil uspešnega delovanja notranjega trga. spoštovani nekateri rezi v proračun lahko povzročijo več škode kot koristi eden od takih so omejitve pri agenciji acer. v odboru itre smo prepričani da je ustrezna raven financiranja agencije acer ključnega pomena da zagotovimo ustrezno delovanje sprejetih evropskih politik. konec koncev govorimo o pravični obravnavi in blaginji evropskih potrošnikov. E, sedaj pa naj zaželim dobrodošlico e, komisarju oettingerju. Gospod predsedujoči, gospe in gospode poslanke in poslanci, gospe Jordan, sem hvaležen, da že dlje časa spremlja vzpostavitev te agencije in tudi zastavlja upravičena vprašanja za delovanje agencije ACER. ACER je še vedno mlada ustanova, je v dveh letih dobila tudi nalogo, urejati energetsko veleprodajo, jo nadzirati in preprečevati zlorabo na skupnem energetskem trgu in to prepovedati. In resnično gre za to, da trg spremljamo, da ga obsežno analiziramo, zbiramo podatke, izvajamo izvedbene predpise in agenciji namenjamo ustrezna finančna in kadrovska sredstva. ACER potrebuje za to opremo, računalniško opremo, ki mora zadostovati predpisom in ki mora zadostovati vsem potrebam agencije. Zato smo poskušali znotraj Evropske komisije zagotoviti sredstva, ki so potrebna za to. V tekočem letu smo za hardware in software zagotovili dovolj sredstev. Sedaj potrebujemo samo še kar se da hitro potrditev proračunskih organov, potem lahko to IT platformo še letos iz obstoječih sredstev tudi nabavimo parlamentu lahko zagotovim, da tudi za leto 2014, če bomo sprejeli potem proračun, zagotovimo za ustrezno predelavo podatkov in za programsko opremo ustrezna sredstva. To je torej en del, nabava opreme hardvera in softvera in potem tudi začetek uporabe tega. Jasno pa je, da IT sistemi potrebujejo tudi nekdo, ki bo z njim, nekoga, ki bo z njimi upravljal. Zato potrebujemo strokovno osebje. In zato smo predvideli 15 novih strokovnih mest in agencija že ima te sodelovce. Zato menimo, da bi to naj bilo vsaj zadostno. Kar se nadaljnih potreb in zahtev tiče po okrepitvi osebja, če bo to potrebno, se bomo s tem ukvarjali. Vendar pa nasplošno imamo težavo, da v petletnem obdobju kot komisija nasplošno moramo letno za en odstotek znižati delež našega osebe in v petih letih za pet odstotkov. To je prispevek k varčevanju strani Evropske komisije. In to seveda omejuje naš manevrski prostor, za da bi ACER-ju namenili dodatna delovna mesta. V ACER-ju smo začeli s postopkom, ko obstoječe človeške vire in proračunska sredstva, tudi ko bo remit še bolj pomemben, skušamo zadostiti vsem potrebam. In sedaj preverjamo, kako poteka prestrukturiranje v ACR-u. Lahko pa vam zagotovim, da bo remit evropska zakonodaja, ki smo jo predlagali parlamentu, ki smo si jo želeli, da bo to uspešna zakonodaja, če bomo uspešno nadzirali skupni energetski trg v interesu potrošnika. Tako bodo tudi potrošniki pridobili. Kajti potem bodo tudi cene takšne, kot morajo biti in ne bo več prihajalo do zlorab. Hvala lepa za upravljeno delo in nadaljujem se in veselim se nadaljnega dialoga z vami, gospod Jordan. Hvala lepa herr kommissar! just now i would like to give the floor to madam matsenko. predsedujoči spoštovani komisar gospod oettinger če mislimo resno pri notranjem trgu potem je gotovo energetski trg eden izmed nosilnih stebrov in glede na to da je acer ena izmed redkih evropskih agencij ki je pozicionirana v sloveniji vam lahko povem da povišuje evroskepticizem tudi nedelovanje evropske institucije in težko razumem to da uprava oziroma bord in komisija imata za petdeset različen pogled koliko sredstev je potrebnih in koliko kadrov je potrebnih iz mojih izkušenj iz gospodarstva nikoli nisem se srečala s tako velikimi odstopanji zato se resnično sprašujem eh, pa zdaj mi je malo lažje ko sem slišala vaš odgovor ali gre sploh za to da ta agencija resno deluje ali sploh resno hočemo v evropi imeti nadzor na energetskem trgu in seveda tudi bolj primerne cene za potrošnike če je temu tako potem najbrž pri dvesto milijardah evrov kolikor je predvidenih za naslednjih deset let za vlaganje v energetsko infrastrukturo so to promili kar stane acer promili od promilov in eh, resnično upam eh, da bo da bo ta zadeva začela odigravati svojo vlogo in da bo tudi v okolju povzročila kakšno novo delovno mesto kar je danes tekom krize izjemnega pomena in zmanjšala evroskepticizem ki veste da je danes že tako prisotno vsepovsod. sedaj pa dajem besedo gospodu correiri de camposu za dve minuti. hvala lepa. E, zahvaljujem se vam, e, gospod komisar, da ste prišli na to razpravo in vse to je odvisno od modernih eh, Eh, modernega sodelovanja, eh, povezav in eh, ta trg mora biti pregleden, mora delovati skladno z vsemi zahtevami. In ta agencija za sodelovanje evropskih regulatorjev to pogledno igra ključno ulogo. In tu je tudi uredba potem preglednost, eh, eh, preglednost energetskih trgov, imamo tudi projekt Remit in vse to spremlja agencija ACER prek eh, Remita, kar pomeni, da naj bi ACER lahko deloval, deloval dobro deloval. In tu gre za vsoto 15,6 milijonov gre za ambiciozne cilje na eni strani v okviru politike, na drugi strani pa se sprejemajo kratkovidne odločitve v komisiji, ne glede na ambicioznost teh ciljev. Energetska politika je bistvenega pomena za evropsko gospodarstvo. In eh, tu je potrebno eh, pravilno opredeliti, opredeliti stroške. Treba se je obrniti k prihodnosti in komisija ne zagotavlja dovolj sredstev za učinkovito delovanje agencije ACER. In sicer samo zato, da bi prihranili 5 milijonov evrov. Medtem ko energetska industrija pomeni milijarde evrov tu ni nobenega sorazmerja. Ali pa če pogledamo na stroške v ZDA, tam je manj eh, brezposelnosti, zato ker so eh, pravilno uložili svoj denar v energetske sisteme. Potrebujemo boljše delovanje. Hvala lepa. No Nobene prijave ni v okviru postopka CashDI, zato bi sedaj dal besedo spet komisarju Ettingerju za sklepno besedo kann ihren argumenten vaše argumente da potrebujemo odločen organ da moramo uveljaviti remit da moramo dokončati evropski trg in da se moramo držati pravil vse to lahko potrdim nimam ugovorov tudi 10 20 novih delovnih mest bi rad imel vendar pa kar se predlogov Evropskega sveta tiče, kar se tiče večletne finančne perspektive, smo dobili pač malo sredstva na razpolago. Torej, kljub temu zmanjšamo v petih letih za pet odstotkov znotraj komisije, bo sedaj ACR dobil več delovnih mest, neto gledano. Seveda pa ne dovolj, kot bi si želeli, vendar pa vseeno bo več delovnih mest neto gledano. To pomeni, da bodo druge agencije in generalni direktorati in druge službe ali predstavništva v prestolnicah ali po svetu morale še bolj zmanjšati svoja delovna mesta. In zato smo pač hitro pri mejah in drugi morajo tudi izpolnevati svoje naloge. Tako da, če gre naprimer za druga težišča, potem tudi oni izpostavljajo pomembnost svojih področji. Seveda, gospodarska politika in energija sta pomembni. Vendar pa potem drugi kolegi iz prometa, notranje varnosti, azilne politike ali infrastrukture imajo svoje težišče in tam zahtevajo več osebe. Vendar pa pet odstotno znižanje moramo zagotoviti in potem nekje pač moramo zniževati delovna mesta naj vam povem, to verja tudi za moj generalni direktorat, da bomo spremljali razmere, kako dobro ACER sedanjem osebjem in prestrukturiranjem v agenciji deluje in kako bo s programsko opremo lahko izpolnjeval svoje naloge in kako bo lahko sodeloval z nacionalnimi regulativnimi organi. In če se bo po letu dveh pokazalo, da še nismo kos nalogi, potem gotovo ne bo komisija tista, ki bi skušala omejevati zaposlovanje. Seveda potem se bomo skušali pogovoriti s parlamentom in državami članicami, da bi zagotovili več delovnih mest. Much, ja... Hvala lepa, gospod komisar. S tem je razprava končana. Gospe in gospodje, naslednja seja je jutri 9. oktobra od 9. do 2. in od 3. do 23. ure. Program